Velderjem. Ferberjem iz odbora za ekonomske zadeve, zato ker je gospod Gualtieri odsoten. Torej, ali, ima, ali želite besedo, gospod Ferber, preden damo besedo našim soporočevalcem, izvolite. Well, Kolegice in kolegi, hvala lepa, vesel sem, da smo končno našli datum, da opravimo to skupno zasedanje. Zasedaje, zadeva je bila nekoliko težka, zelo sem vesel, da nam je uspelo, besedo pa bosta takoj dobila poročevalca vsak pet minut. Udo je prvi, če se ne motim. Bom kar dal Jose Manuelu besedo. Ne, ti more začeti glede na to, da ste dosegli tako odličen rezultat včeraj, mislim, da morate ti začeti. Hvala, gospod sopredsedujoči, res je odlično, rad smo se imeli. Bom kar nadaljeval, kolegice in kolegi, najlepša hvala. Hvala, da smo lahko našli čas za to, da se zdaj ukvarjamo z vprašanjem FC2. Hvala. Jose Manuelo, on je moj soporočevalec kakor je običajno, sva tudi tukaj, tako kot pri FC1, dobro sodelovala, poskušala sva vam predložiti ambiciozen predlog in v naslednjih dneh bova z nestrpnostjo čakala na vaše predloge sprememb. Povabljeni ste, da besedilo poskusite izboljšati, če menite, da ga izboljšati mogoče. Hvala tudi službam. Službe so delala je zelo hitro, zelo konsekventno in zelo dobro. Poskrbeli so, da so vse jezikovne različice na voljo in priložnost imate besedilo brati v svojem jeziku, ne samo v angliščini, kakor smo se na začetku bali in tudi predloge sprememb lahko vložite v katerem koli jeziku, zato da ne boste omejeni pri svojih možnostih. Torej, kaj naj jo je motiviralo, Jose Fernandez in moja malenkost, sva podala predlog, ki ga imate pred seboj. Na no, zakaj? Tako kot prej sva poskušala zmanjšati naložbeno vrzel v Evropi. Poskušali smo vlagati v prihodnost evropejcev in evropejk, še vedno menimo, da je zakonodaja v zvezi z FC1 bila dobra, imamo nekaj pomislekov v zvezi z določenimi praksami izvajanja in zato smo poskusili izvajanje tudi izboljšati. Ampak kaj je tukaj najbolj pomembno? Prvič, kar zadeva definicijo dodatnosti imela sva občutek, da je Evropska investicijska banka preveč tehnično obravnavala dodatnost. Dodatnost pomeni vse, kar je po njihovi kategoriji posebna kategorija ali posebna dejavnost. Vse, kar so obravnavali kot tvegan izdelek, naj bi bilo nekaj dodatnega. Pozivava tolmačenju v okviru FC1. Tam obstajajo merila za dodatnost, merila, po katerih je lahko projekt, projekt FC. To je povezano tudi s političnim področjem, to je povezano z gospodarskim, političnim in drugim okoljem in koristnostjo in seveda pozivava k temu, da bi to bilo bolj prepoznavno v FC2. Komisija je podala predlog glede namenske porabe sredstev, mi dva pa smo zato, da bi dejali, da bi cilje trajnostnega razvoja z OZN za leto 2030 vzeli kot okvir za to, da bi razmislili o tem, kateri projekti so smiselni v okviru FC1. Semafor naj bi kot instrument bolj izkoristili in eh, prav tako naj bi tam ugotovili, katere projekte bomo izvali v kakšnem vrstnem redu, zato da ne bo prišlo do tega, da bi spet eh, financirali nemške železnice, ker naj bi to bilo statistično nevarno. Tudi tukaj vidimo možnost, da bi prišlo do izrinjanja dolgoročni vlagatelji morajo imeti možnost, da prevzamejo naložbe in bolj bi nam bilo všeč, če bi se posvetili kategorijam koristnosti, kakor je zabeleženo v zakonodaji. Prav tako smo prepričani, da je treba poskrbeti, da bo AFC sodeloval pri bolj tveganih delih naložb. In še nekaj, to je nekaj, kar je pri srcu mojemu kolegi iz ALS, namreč aktivno ne bi bili v tistih regijah, kjer ni finančnih sredstev. Tam bi lahko pomagali z sofinanciranjem, lahko bi pomagali naprimer regionalnim bankam za razvoj, poskrbeli bi lahko, da tamkajšnji organi ne bodo preobremenjeni, ne smemo jih siliti v najbolj tvegane dele naložb, kot EFSI bi morali to prevzeti in zato želimo tudi tukaj doseči, da bi prišlo do miselnega preskoka, tako pri EFSI kot pri EIB. Kako naj bi koordinirali EFSI, kako naj bi usmerjali dejavnosti, no tudi to je za nas pomembna tema. Vrniti se želiva nazaj k stari ideji, ki so jo imeli tudi pri EFSI, namreč, da bi usmerjevalni odbor razširili, da bi tam imeli tudi poslance iz Evropskega parlamenta. Odbor bi moral odločati soglasno, če to ni mogoče, potem predlagava, da bi imeli jasen sistem odločanja. Želimo si tudi jasne usmerjevalne in davčne politike. Želimo si, da bi okrepili platformo za naložbe, prav tako pa bi bilo dobro, če bi z posredniki lažje denar spravili do ciljnih regij. Želimo, da bi bil FC bolj fit. S tem bom zaključil, podal bom besedo zdaj kolegi. Mislim, da bo on še kaj več povedal, tudi o izvajanju v regijah. Hvala lepa, zdaj pa naš drugi poročevalec, Jose Manuel Fernandez. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj pozdravim tudi svojega kolego, soporočevalca in vse poročevalce v Senci za vse razprave, ki smo jih imeli v zvezi s tem in na podlagi katerih smo ugotovili, da po letu in pol EFSI vendarle prinaša prve rezultate in se lahko pokiti z uspehom. Ta uspeh eh, je celo večji od pričakovanj. To pa sveda ne pomeni, da se EFSI-ja ne da še izboljšati. In to tako, kar zadeva eh, načelo dodatnosti, načelo eh, dodatnosti, geografsko porazdelitev ter sektorsko eh, porazdelitev. Vsekakor gre za nekaj, da eh, kar je prineslo dodatne prihodke Evropski uniji in dobiček, ampak Predvsem je važno, da je ta inštrument prispeval k zaposlovanju ter k podpori malim in srednjim podjetjem ter k konkurenčnosti in rasti evropskega gospodarstva. Vsi mi se strinjamo s tem, da imamo pri naložbah neko vrzel in zato je inštrument take narave izredno pomemben. Bistvenega pomena je to, da ta platforma za podporo vlagateljem ostaja dovolj odprt in da prispeva k strukturiranju platform, ki jih je lahko eh, ki jih je možno še izboljšati, tako kar zadeva številke, kot kar zadeva kakovostni vidik. Eh, ravno tako je pomembno, da ta prispeva k eh, sodelovanju na nacionalni in regionalni eh, ravni z bankami in drugimi finančnimi institucijami. In očitno je, da ta sklad ne nadomešča skladov vzpostavljenih znotraj kohezijske politike. Pomembno pa je, iskati te sinergije med strukturnimi in eh, naložbenimi skladi ter med eh, skladom za strateške naložbe. Pomembno pa je zagotoviti vključevanje malih projektov, ki so bili izključeni iz drugih oblik eh, financiranja. Kar pa zadeva načelo dodatnosti. Jasno je, da ta dodatnost ni ista za vse regije in za vse projekte. Isti projekt nima istega učinka in nima iste dodatnosti znotraj različnih držav članic, pa tudi znotraj različnih regij v eni sami državi članici ne. Tako da to so dejavniki, ki jih je vedno treba upoštevati. Zelo pomembna točka je tukaj vprašanje financiranja. Bistvenega pomena je, da inštitucije spoštujejo sporazume in dogovore, ki jih sklepajo. Svet se je zavezal, da se ne bo več dotikal obzorja 2020 ter inštrumenta za povezovanje v Evropi in to zavezo mora spoštovati. Pakta sum cervanda in to pomeni, da uh, ta, um, to povečanje uh, garancije za to, da bo ta sklad um, presegel določenih 500 milijonov evrov, in da bo okrepljen z novimi proračunskimi sredstvi ter s tem okrepil tudi jamstveni sklad na drugi strani. Ravno tako je pomembno, kadar imamo nov inštrument, ki na nek način škoduje možnostim, ki so bile dosedaj odprte znotraj finančnih inštrumentov, da se pač sredstva, ki so bila uh, izločena iz, uh, za, določen, za financiranje določenega programa, najdejo na nekje drugje tako v primeru mehanizma oziroma inštrumenta za povezovanje Evrope. Tako da eh, si tudi mi prizadevamo za nov inštrument za zagotavljanje zaposlovanja in rasti v Evropi. Hvala. Hvala. Zdaj pa poročevalci v senci iz obeh odborov. Začeli bomo z Ekonom. Otmar Kara se poročevalec v senci za ELS. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Po besedah poročevalcev je jasno, da če želimo ostati v ligi prvakov strateških naložb, potem proces FC 2.0 ne sme biti kozmetičen poseg. Vse proste. Vijake moramo priviti in zastaviti si moramo nove smernice. Mislim, da je usmutek poročila dobra osnova, da bo bi to dosegli. Na številnih področjih gre v pravo smer in dopolnjuje predloge sveta in komisije. Razširjamo naprimer definicijo dodatnosti, prav tako želimo imeti več z vidika naložbenih platform, prav tako krepi naložbeno svetovanje na evropski ravni in zagotavlja več preglednosti glede izbire projektov in naložb. Prav tako spreminjamo in izboljšujemo strukture v luči tega, čemu smo bili priča. EFS je na dobre poti, ampak nujno je, da izvedemo to oceno tri načela želim omeniti. Pri EFSI moramo spodbujati tiste visokokakovostne projekte, ki drugače ne bi prišli na trg. Prav tako moramo podpirati tiste projekte, kjer pomankanje financ ni glavni element. Oceniti je treba stopnjo tveganja. To je razprava o kateri se vedno znova govori, namreč stopnja tveganja za projekt se razlikuje od stopnje tveganja za državo, kjer se projekt izvaja. To je jasno. Mislim, da moramo najti instrument, ki bo temu ustrezal. Merila EFSI morajo biti ekonomsko vzdržna, prav tako je treba zagotoviti, da bomo lahko še naprej mobilizirali zasebni kapital in še nekaj. Zaenkrat še ni prišlo do čezmenjega sodelovanja s tretjimi državami v okviru EFSI, zato mislim, da bi morali tudi na tem področju še kaj storiti. Hvala, hvala lepa. Začeli smo pozno in že zdaj sem dobil prve prošnje v okviru postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Poročevalci v senci imajo vsak dve minuti. Socialisti, proračun, gospa Eder Rubijal, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Prejšnji teden smo si izmenjali mnenja eh, tudi v zvezi z poročilom o uresničevanju EFSI-a. Torej, veliko tega, o čemer razpravljamo tu, eh, izhaja tudi iz evalvacije dobrega sodelovanja, eh, dobrega mm, uresničevanja FCN. -a. Torej, eh, v, pri tem FC2 se moramo zraste osredotočiti na komunikacijo v zvezi s tem evropskim načrtom za naložbe, kajti malo ljudi ve sploh za to, še manj pa ve, kako to deluje in eh, tudi ne eh, razume, eh, kako se to financira, kakšno vlogo tu igra evropski proračun in tudi ne razumejo, da je Evropska unija in evropski proračun tisti, iz katerega se financirajo ti projekti. Torej potrebujemo eh, več informacij o tem, kako se eh, izbirajo projekti, kako, eh, kakšni so kriteriji in tako dalje. In to je zelo pomembno, kaj ti pogosto ne razumemo, zakaj se nek projekt financira in to pogosto izhaja iz tega, da ne razpolagamo z dovoljšimi informacijami. In tretjič, potrebujemo tudi Eh, več eh, dejavnosti na terenu, potrebujemo tudi eh, večjo vlogo terena pri izbiranju projektov, projektov, ki se lahko financirajo iz EFSI-ja in mislim, da je kolega Fernandos, Fernandez to povedal, zlasti se je treba osredotočiti na majhne projekte, kajti um, veliko ljudi nima dostopa oziroma organizacij nima dostopa do teh um, projektov, ker niti ne vedo, kako se tega lotiti. Na to pri FC1, vem, da smo, veste, da smo denar uh, vzeli iz obzorja 2020 in iz instrumenta za povezovanje Evrope. Uh, in um, glede agende 2030 in ciljev za vzdržni. Uh, trajnostni razvoj. Torej, zakaj smo to obdržali? Zato, ker je to eh, eh, zelo eh, skladno s tem, kar želimo doseči in zato se mi zdi to dober predlog. <clears throat> Hvala lepa. EKR, er, Ekon, Sander Lunes. Hvala lepa, gospodje predsedniki in predsedujoči. Govorimo o podaljšanju EFSI, podvojili naj bi ga, tako v smislu časovnice kot finančne opremljenosti. Vem, da sem to že večkrat povedal, pa še vedno bom ponavljal. EFSI bi lahko bil dober projekt za naložbe, ampak to ni univerzalna rešitev. Storimo lahko več za to, da poskrbimo, da bomo imeli dobro naložbeno okolje v Evropski uniji. To moramo storiti z strukturnimi reformami, odpraviti moramo ovire za naložbe, prav tako moramo zaključiti notranji trg. Aktivno moramo izvajati agendo o boljšem upravljanju in zmanjšati moramo regulatorno birokracijo. Vedno znova je treba to ponavljati. EF si lahko spodbudi naložbeno okolje, ampak to ni univerzalna rešitev. Vseeno nam je všeč razprava o podaljšanju mandata EFSI. Danes popoldan želim povedati troje. Prvič. Strinjam se z računskim sodiščem. Sprašujejo se, ali ni morda prehitro za to. Pogledal sem v svoj dnevnik danes dopoldan in danes ni 5. julij 2018. To je bil prvi datum ki smo si ga zastavili za podaljšanje. No, zdaj smo 20. marca leta 2017 in komisija je že napovedala podaljšanje leta 2016, junija. Torej pred več kot pol leta. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli bolj podrobne informacije o učinku EFSI, ampak dobro, zadeve so kakršne so. Drugič, tudi Ernst in Youngs so podali dvome glede dodatnosti, tam podajajo pomisleke glede dodatnosti in morebitnega učinka izrinjanja. Nekaj predlogov sprememb vidim tudi v tej smeri, zato mislim, da bi bilo korisno, da govorimo o tem. In tretjič, na zadnje, omeniti je treba pomisleke glede geografske porazdelitve nekaj želim povedati. Če si pogledamo BDP glede gospodarstva in prebivalstva, lahko vidimo, da so projekti mnogo manj skoncentrirani, kot če tega ne upoštevamo. Ne glede na to, se strinjam z besedami gospoda Fernandeša, če bi si lahko pogledati, pogledali nekaj dodatnosti, morda specifično glede na regije, bi lahko tam kaj ugotovili. Hvala. Hvala lepa poročevalec o senci za EKR v odboru za proračun je gospod Kölmer. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej moram povedati, da se strinjam z svojim predhodnikom. Še nekaj želim povdariti. Nenavadno se mi zdi, da že zdaj neprestano govorimo o tem, da je FC1 izjemen uspeh ne želim reči nasprotno, ampak ne moremo kar tako reči, da je to velik uspeh. Kaj ti? Zaenkrat še nimamo na voljo veliko podatkov in zaenkrat smo samo porabili veliko denarja. To zaenkrat ni nič posebnega, to lahko uspe vsakemu, to sem povedal že prejšnji teden. Vprašanje dodatnosti, vprašanje, ali ne bi bilo dobro najti ali nadomestiti kakšnih drugih virov financiranja, s tem vprašanjem se še nismo ukvarjali. In tudi trajnost teh naložb je še popolnoma nejasna. Seveda lahko z denarjem spodbujamo naložbe, ampak vprašanje je, ali bodo te naložbe predstavljale dodano vrednost. Dodano vrednost, ki bo ljudem nekaj doprinesla. Ali bo to res poskrbelo za rast? Ne vem. Mislim, da je napačno, da že zdaj govorimo o tem, da bi podaljšali EPSI. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa liberalci. Ramon Trabosa, Tramosa i Balčels. Ne vidim ga. Dobro, Nilsa Torvalca pa vidim, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala Udo, hvala Jose Fernandez, Lepo je videti, da ni dodatnih rezov v CF. Sem poročevalec v senci na to temo. In če ne bomo omenjali CFF v FC2, potem bi lahko to pomenilo tudi umik financiranja za Wi-Fi za Evropo. Jaz mislim, da je to precej neumen projekt, ampak dobro, vseeno mislim, da moram to omeniti, zato da boste to upoštevali. Ali pa morda ne. Komisija je dodala, je dodala COP21 in podnebne ukrepe bolj jasno v svoj predlog EFSI. Nekaj predlaganih predlogov sprememb briše omenjanje tega, Prav tako se omenja dodatnost. Tukaj imam nekaj pomislekov, ali je to prava pot. Mislim, da bi bilo dobro, če bi se ukvarjali s tistimi projekti, kjer lahko imamo jamstvo na evropski ravni. V predlogu spremem 4 in 14 se govori o regijah, ampak kolikor vem, smo tudi to že pojasnili v prvih odgovorih. Prav tako se pojavlja tveganje za mikroupravljanje z vidika parlamenta, kajti poskušamo se usiliti v postopek odločanja. To so taktike jehovih prič, ne pa parlamenta. Prej sem govoril o obzorju 2020, tudi pri EFSI in pri nasledniku EFSI vidim izjiv ko govorimo o brexitu. Imamo proračun, ki je stisnjen z vseh strani, zdaj pa je treba upoštevati še brexit, mislim, da to ni dobro za prihodnost in mislim, da bi morali poskusiti razumeti, kako nas bodo stiskali v prihodnosti in kakšne posledice ima to za FC2. In v katero smer se bo to razvijalo v naslednjem večletnem finančnem okviru. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Gue, Fabio De Mazi, gospod Viegas. Lepo bi bilo, če bi v prihodnosti povedali. Da vas bo nekdo zamenjal. Nikogar ni tukaj iz. Eh, odbora za proračun. Na mesto Fabija Demazija bom govoril o tem. Sam lahko povzamem naše stališče v zvezi s tem načrtom. Imamo pomisleke glede filozofije v zvezi s tem načrtom. Govori se o neki zgodbi, zgod, govori se naprimer o neuspešnosti trga in tako naprej. In zato naj bi zagotovili več pomoči zasebnemu sektorju. Javno naj bi ostalo javno. Javno bi morali vlagati z javnim naložbenim načrtom. Po drugi strani pa imamo zasebne pobude in te zasebne pobude lahko počnejo, kaj pač želijo. Ampak dejansko denar dajemo zasebnemu sektorju, potem slišimo, da zadeve ne delujejo in po našem mnenju zadeve zdaj ne bodo nič bolj jasne. To ne ustreza teoriji prostega trga. Zasebna pobuda bi morala prevladati in oni bi morali imeti možnost ulaganja. Ampak ne, tukaj še enkrat zadeve zastavimo popolnoma drugače. Pomagalo se bo velikim koncernom z temi velikimi partnerstvi, ki jih eh, podpiramo in spodbujamo. In mislim, da bi lahko to dosegli tudi brez tega velikega naložbenega načrta. Še nekaj je pomembno prav tako ni jasno, kako bo v prihodnosti. Dvomov nimamo samo mi, tudi računsko sodišče je izrazilo pomisleke in tudi v praksi so se izkazali pomisleki. Obstaja prava vojna na področju številk, imamo različno statistiko, komisija ima svojo statistiko in slišali smo, da je portugalska v relativnem smislu naredila zelo veliko, no mi tega ne vidimo. 50 milijonov smo dobili v obliki posojil, kdo ve, kaj se je s tem zgodilo. S tem nadaljujemo in poskušamo prikazati pozitivno sliko in usiliti podaljšanje. Čeprav ima tudi računsko sodišče pomisleke, zadeve bi morali neodvisno presoditi. Tako je zapisano tudi v uredbi. Podani so bili določeni pogoji, med drugim tudi neodvisna ocena. Ampak ne, mi kar nadaljujemo, ne glede na to, da imamo veliko pomislekov. Pa to ni vse. Naprimer, geografska pokritost, tematska pokritost. Tudi tukaj se zelo manipulira na statistični ravni. Bojimo se, da se bo zaradi tega zgodba ponovila. Imeli smo že pakt za stabilnost in rast. Dobro je bil videti, ampak ni izpolnil pričakovanj. Zdaj smo tam, kjer smo. Podarjamo svoje pomislike, zadeve je treba videti drugače, ampak zadeva je takšna, kot je, ampak morda nas boste še lahko prepričali. Upamo, da se motimo. Upamo torej, da se bo vse konkret, konkretiziralo, ne glede na naše pomisleke. Če nam bo kdo pokazal, da se motimo, bi bilo to super. Hvala. Bas, ajko, zelene. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom poskušal biti kratek in spoštovati čas dveh minut. Zahvaljujem se poročevalcama za te predloge. Um, v teh predlogih najdemo nekaj izboljšav uh, v primerjavi z uh, predlogom komisije, zlasti uh, glede uloge Evropske investicijske banke, torej uh, tu uh, ohranjamo uh, veto uh, in pa uh, spremenili smo tudi nekaj v zvezi s politiko določanja cen. Ampak uh, še vedno smo kritični glede um, kriterijev dodatnosti. Torej, pri EFSIO je ključno, da je vsaka naložba povsem skladna s strateškimi cili, prvič in drugič, da natančno vemo, da to ne bi bilo mogoče eh, brez EFSIA. Eh, to je eh, to načelo dodanosti. Vidimo, da komisija to želi izboljšati, ampak te tu ne uspeva vedno in tudi poročevalci eh, delajo na tem, ampak eh, nimam občutka, da z vsemi temi novimi spremembami ne bomo prišli do predloga, kjer bo ta dodanost zopet samo prazna lupina. Eh, in bojim se zlasti, če govorimo o SDG-jih, torej to je tako uh, zelo široko zastavljeno in opredeljeno, da če ne bomo zelo previdni, bo na koncu vse izpolnjevalo ta kriterij in ne bomo sploh več imeli nobenih eh, kriterijev izbire. Torej, mi bi predlagali, da res zagotovimo, da se eh, ti kriteriji upoštevajo, da je kriterij dodanosti res kriterij, um, to, da, ki se uporablja za to, da uh, bo denar resničen izključno namenjen tistim projektom, ki um, ta denar potrebujejo. Hvala, ste zgled za vse. In upam, da eh, bodo tudi drugi govorci spoštovali čas, tako kot vi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Prejšnji teden v Štrasburgu sem imel priložnost eh, povedati, da je EFSI dobra ideja na splošno, ampak pri uresničevanju pa bi lahko izboljšali nekaj vidikov in eh, s tem predlogom podaljšanja mislim, da bi lahko izboljšali nekaj teh vidikov, kot je povedal eh, kolega Basem. Vprašanje dodanosti, torej dodanost je res ta dodana vrednost eh, tega načrta naložb in to je treba mm, obvarovati, treba je resnično promovirati tiste projekte, ki so projekti, ki se sicer ne bi mogli financirati, zato ker padajo v to vrzel v trgu. In eh, tu gre za eh, eh, tvegane naložbe, za naložbe s pomankanjem. Um, Eh, finančnih eh, sredstev oziroma osnovnega kapitala. In drugo, ki je povezano s tem, pa je večja preglednost, torej eh, večja obveznost informiranja zlasti, kar se tiče umestnih finančnih organov. To pomeni tudi, da potrebujemo boljši dostop do poročil o naložbah, o rezultatih. In eh, tudi parlament mora, mora bolj natančno spremljati eh, odločitve, ki se sprejemajo. In tretjič, eh, projekti, ki se financirajo oziroma ki se bodo financirali v okviru EFSIA 2 Torej, tu imamo eh, naprimer tiste projekte, um, ki še niso bili dovolj financirani, torej manjši projekti, projekti na um, področju um, energetskega prehoda in tako dalje. In tu bi morali um, tudi mm, vzpostaviti neko platformo, eh, kajti veliko majhnih projektov nima dostopa pravzaprav do teh sredstev EFSA. Hvala lepa za FDD. Marko Veli, ki ga ne vidim, FDD, nikogar ni, dobro, ENF, Marko Cani, torej tudi njega ni, Barbara Kapel, tudi njeni. Dobro, to je konec eh, uradnega seznama, torej Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, da ste spoštovali čas, sedaj pa dajem eh, besedo predsedniku odbora za proračun za CatchDI. Hvala lepa. Gospa Beres. Hvala lepa. Torej, bolje je kot eh, prejšnjič, kaj ti prejšnjič je bilo toliko pročevalcev v esenci, da nismo imeli eh, sploh tega postopka pritegnite pozornost predsednika. Torej, hvala lepa poročevalcema, eh, ki eh, sta uspela nekaj zelo ključnih eh, točk izpostaviti, ne glede na kratek čas, zlasti v zvezi s temi umestnimi akteri, ki omogočajo mm, naložbe na terenu in pa potrebo po učinkovitosti. Nekaj glede platform. Torej, veliko tem bi rada omenila, ampak ker imam malo časa, bi zlasti ustrajala na treh točkah. Prva točka. Ta se nanaša na to, kar se dogaja v državah članicah, to je odnosu do strukturnih skladov in način, kako države članice niso prispevale v sklad EFSI, čeprav smo si prizadevali za to, da bi države članice lahko investirale, istočasno pa, da bi lahko tudi uživale eh, to prožnost, ki jo uvaja eh, komisija. Torej, sprašujem se, če lahko to izboljšamo. Drugič, glede drugega predloga spremembe, tu eh, poročevalca omenjata zakonodajno pobudo v okviru spremembe o večletnem finančnem okviru, torej tu bi želela več podrobnosti in glavna točka, pa se nanaša na predmet te razprave. In tu jemljem na znanje, da gospod Torval in tudi drugi so eh, o tem že spregovorili. In sicer, ko eh, sledimo cilju Združenih narodov eh, agende za razvoj, Ali to pomeni, da se bomo odpovedali 40 eh, odstotkom eh, ciljev eh, COP21 ali s tem ne tvegamo, da bomo vse izgubili? Torej, ideja je ta, da bi lahko bolje financirali naprimer socialne naložbe in da je veliko stvari treba postaviti pod vprašaj, eh, tudi v povezavi s cilji COP21. Torej, znotraj FCA sem si prizadevala eh, tudi eh, z mm, odborom za industrijo, odborom za okolje, zato da se osredotočimo na te cilje in da se del sklada nameni tem ciljem in veseli me, da jih je komisija zopet uvedla. Uh, uh, In eh, bojim se, da če se tega, tega ne bomo držali, da bomo izgubili iz predoči uh, eh, cilj financiranja manj kot eh, dva, dve stopinji znotraj COP21. Gospa Žil, hvala lepa, hvala predsedojoči, pozdravljam. Eh, to perspektivo poročevalcev glede na originalni predlog komisije, kajti zdi se mi, da je bil eh, ta poln vrzeli. In zlasti uh, eh, Prvanš Veres je uh, to izpostavila v povezavi z COP21 in podnebnimi spremembami. Torej, to je pomembno. Pomembno je, da smo si glede tega na jasnem. Moja glavna kritika uh, je kritika, ki jo najdemo v amandmaju 29 poročevalcev, ki um, popravlja uh, izvorni predlog uh, komisije, uh, ki uh, predpostavlja, da je um, <laughs> direktor uh, EFSA moški. Torej, res um, se mi zdi. Uh, Čudno, da uh, se je to znašlo v tem predlogu. Mislim, da res potrebujemo boljšo strukturo upravljanja. In prav tako moramo tudi zagotoviti to, da FC podpira vse osiromašene regije v Evropski uniji in eh, tudi, da se osredotoča na eh, socialne strukture um, in na uh, zagotovitev namestitve, namesto da se osredotoča na tradicionalne investicijske načrte. Torej, glede tega pozdravljam eh, spremembe, ampak istočasno bi prosila komisijo, eh, da v prihodnosti poskušajo biti v svojih predlogih eh, neutralni z vidika spola. Hvala. Gospa Mavrides. Gospod Mavrides, opravičujem. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Torej, če smo kritični, še ne pomeni, da smo proti EFSI-ju. Torej, zakaj smo predstavili predloge, ki po našem mnenju izboljšujejo ta predlog? Vam bom dal en primer čezmejno sodelovanje s tretjimi državami. Torej, to je treba preučiti. Na to. Svež denar. To prihaja iz obstoječih programov. In ne strinjamo se s tem, da se nadomešča eh, sklad regionalne politike. In na to še nekaj bi povedal v zvezi s tem po mojem mnenju, je tu obstajalo določeno pričakovanje. Pričakovali smo, da bo EFSI zlasti koristen za tiste regije in države, ki jih je prizadela gospodarska kriza. In če si pogledam geografsko porazdelitev, potem vidim, da rezultat ni na ravni naših pričakovanj, naših prvotnih ambicij. In podal bi zelo konkreten primer. Strinjam se s tem, da je profil tveganja tako uh, zelo um, različen za različne projekte. Za nekatere projekte to velja, velja, da jih bomo sprejeli, za druge pa, da jih bomo zavrnili. In naprimer, za Cipr je to že veljalo. Po našem mnenju je treba najti rešitve. Na, lahko imamo naprimer mešanico EFSI-ja in uh, državnih pomoči. Uh, v državah, zlasti v majhnih eh, državah, zato da ne bo prišlo do izključevanja. Kajti eh, zavračajo se za majhne države projekte, ki bi bili v drugih državah pa sprejeti in to je pomembno in tudi drugi se z mano strinjajo. Hvala lepa. Gospod Kristoforo. Hvala za besedo. Ta Junkarjev načrt, kot mu pravimo, je največji projekt, največji naložbeni sklad, ki smo ga kdajkoli uresničili v Evropi. Nikoli še ni bilo tako obsežne pobude v Evropi in vsi se pritožujejo na, levi, na levici, na desnici in tako dalje, da Evropa ne investira dovolj. Sedaj pa imamo to dobro pobudo v korist naložb in če želimo, da to uspe, mora tudi Evropski parlament igrati svojo vlogo. In tu se zahvaljujemo obema poročevalcema, ki sta eh, tu veliko prispevala k temu, da je EFSI danes eh, to, kar je. Čeprav smo imeli določene težave te težave eh, prihajajo iz um, osnovne zasnove EFSI-ja. Sedaj govorimo o spremembah in to je pomembno zato, ker uh, je do tega prišlo tudi na pobudo Evropskega parlamenta. Seveda obstajajo težave. Takšen naložbeni načrt uh, pač uh, pozna težave, sicer bi bilo to praktično neverjetno. Uh, torej majhne države, ki so gospodarsko šipke, ne morejo koristiti eh, teh eh, programov in investirati, zato ker eh, so eh, obresne stopnje zelo visoke zaradi njihovega rizičnega profila. Eh, naprimer Cipr, ki ga je prizadela eh, gospodarska kriza. Cipr bi moral prejeti velik del eh, teh eh, investicijskih skladov za to, da bi zmanjšali obseg brezposelnosti, da bi ponovno zagnali gospodarstvo in Cipr ni uspel pridobiti ničesar. Nič nismo morali ustvariti, nismo mogli ustvariti. Torej, in to. Tu imamo tudi EFSI uh, dve hitrosti, torej za države, ki uh, lahko um, ogromno investirajo, ki lahko same ogromno investirajo in na to države, ki so šipke in ki te možnosti nimajo, ki ne morejo uresničiti teh investicij. In zato potrebujemo drugačne kriterije. Potrebujemo kriterije, ki bodo omogočili uh, da bomo resnično lahko črpali iz te uh, odlične uh, in široko zastavljene inicijative. Gospa Maletič. Uh, um, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Sama bi um, povedala naslednje. Ko smo um, uvedli EFSI, smo govorili o treh stebrih in en od stebrov je bil projekt uh, ki so bili projekti, ki so že v pripravi in ki so na tem, da se lansirajo. In mislim, da je treba govoriti z državami članicami o eh, tistih projektih, ki so eh, že v pripravi, zato da se lahko skupaj odločamo, katere projekte je treba financirati eh, z podpori EFSA povsod po Evropski uniji. Prav tako je treba tudi videti, kako se lotimo težav ki so povezane s tem, da v nekaterih državah um, uh, banke trdijo, da uh, MSP-jev financiranje ne zanima. Ampak to ne drži, kajti treba uh, si pogledati, kako lahko res podpremo MSP-je in kako lahko umestne člene in banke prepričamo, da jim pomagajo in da res eh, igrajo to svojo vlogo posrednika, se pravi med eh, Evropsko investicijsko banko in pa MSB. Hvala lepa. Prišli smo torej do konca. Eh, pritegnite pozornost predsednika. Torej, um, imamo še vprašanje za poročevalca. Torej, um, mislim, da Majhna in srednja velika eh, podjetja morajo imeti tudi ambicije, eh, tudi izven Evropske unije. In tu imamo vprašanje za pročevalce, ali predvidevamo možnost, eh, da se organizira posojila za majhna in srednja velika podjetja, ki bi se lansirala zunaj Evropske unije. Gospa poročevalca. Sedaj lahko odgovorite na vprašanja, kateri od vaju želi začeti. Gospod Bulman ali gospod Fernandez? Gospod Fernandez. Hvala. Torej, kot vidite, gre za odlično sodelovanje in odločava tudi na povsem pregleden in jasen način. Torej, glede zadnjega vprašanja, tu bi o, odgovoril ja. Torej, moja Država mi je takoj prišla na misel zato, ker imamo oper, operativni program eh, za internacionalizacijo konkurenčnosti majhnih in srednje velikih podjetij in mislim, da so strukturni skladi bolj primerni za to, medtem ko EFSI je bolj primeren za podjetja, ki so dejana znotraj Evropske unije. Poskušal bom odgovoriti na nekaj uh, vprašanj. Zakaj amandma 2? Zato, ker želimo, da se EFSI nadaljuje in ker je EFSI eh, obvezno povezan z večletnim finančnim okvirom. To je torej jamstvo, proračunsko jamstvo je eh, osnova in ta temelji na proračunu Unije. In torej ni naključno, da gre FC2 do leta 2020, kajti ne vemo, ali bo večletni finančni okvir, torej naslednji večletni finančni okvir eh, še do leta 2025 ali 2027. Ampak v vsakem primeru bi želeli, da eh, komisija lahko da zakonodajni predlog za to, da se EFSI nadaljuje. Tu je pomembno še nekaj. Imamo veliko projektov, ki zahtevajo precej časa za pripravo in moramo tudi videti, kakšna je predvidljivost, um, preglednost za investitorje. Na ta način uh, se osredotočamo tudi na močnejše projekte, zlasti na uh, čezmejne projekte, platforme med državami, torej to še ne obstaja, ampak to bi bilo zelo pomembno. Torej platforme, torej čezmejne platforme med uh, državami naj spomnim na energetsko unijo. To je zelo pomembno, to lahko naredimo, eh, lahko um, predvidimo naložbe s platformo za te cilje. In eh, s tretjimi državami bi bilo, za tretje države bi bilo zelo pomembno, da napram tem tretjim državam ostajajo neodvisni, zato da ne bomo odvisni naprimer od Rusije. In ta sklad zahteva proaktivnost. Ne jemlje denarja iz eh, kohezijske politike, ne smemo mešati nasprotno, lahko pomaga pri izvajanju kohezijske politike, lahko ustvarja večje sinergije med strukturnimi skladi in pa med tem investicijskim skladom ki mu rečemo Junkerjev načrt. In imamo naprimer eh, naložbe, ki se financirajo v primerih, da eh, strukturni sklad eh, lahko financira samo en del projektov. Torej v tem primeru se EFSI uporabi kot dodatni sklad za dopolnitev tega financiranja. Glede transparentnosti, torej Ta sklad je pomagal že velikemu številu MSP-jev, ampak eh, pogosto MSP-ji sploh ne vedo, da imamo jamstvo, jamstvo proračuna Evropske unije, ki pomaga majhnim in srednje velikim podjetjem pri naložbah. Jasno je tudi, da mora biti ta vloga svetovanja izboljšanja in prav tako je treba tudi vključiti tista območja, ki imajo več težav pri izvajanju projektov. In že prej, seveda, že pri izvajanju platform, že pri vzpostavljanju platform, že pri pripravi eh, dosejev za te cilje. Čakamo na predloge sprememb kolegice ni več, ampak eh, omenila je tudi COP21. To je v predlogu poročila. Za nas je jasno, da EFSI mora spoštovati vse eh, politike Evropske unije in vse sporazume, vključno z COP21. Ta projekt pač mora uh, prispevati k izvajanju teh ciljev. Še pri nečem bi ustrajal. Ta dodatnost je pomembna, ampak ni enaka povsod. Tveganje ni enako povsod. Ni enako v vseh državah članicah in tudi znotraj ene države članice ni enaka med različnimi regijami. Naprimer, če govorimo o uh, socialnih um, uh, naložbah, Torej, če je zahteva ta, da morajo biti vsa tveganja eh, oziroma vse naložbe tvegane naložbe, potem ne bomo mogli v ta sektor sploh investirati. V tem primeru uh, govorimo o naložbah v socialni sektor. Uh, In tudi, ko govorimo o strukturnih skladih, eh, moramo eh, ugotoviti, da partnerski sporazumi niso povsod enaki. Na portugalskem sploh ne moremo strukturnimi skladi, naprimer, graditi cest ali avtoceste. Torej, takšne dogovori niso mogoče. Torej, potrebujemo eh, države oziroma v državah, kjer ne moremo porabiti strukturnih skladov za določene oblike naložb, moramo omogočiti uporabo EFSI-ja, če tudi uh, te naložbe niso tvegane. Torej, to mora biti mogoče. To pa seveda ne pomeni, da je sedaj treba uvesti kvote. To je napaka. Ne moremo zahtevati kvot za EFSI za kohezijske države. Na ta način bi uničili kohezijsko politiko in eh, to ni cilj. Seveda bo to tudi zelo pomembno. Pomembno bo tudi, da komisija lahko pomagala s tem, da bo omogočila uporabo EFSI-a eh, tudi v z udeležbo eh, strukturnih skladov. Na ta način lahko iščemo sinergije in tako dalje. Imamo pa uh, zelo velike zamude pri uh, izvajanju kohezijske politike in če imamo v nekaterih državah uh, subvencije, bomo najprej pogledali subvencije, potem pa posojila. To je po, povsem jasno. In to morda tudi pojasnjuje nekatere vidike. In tudi to vse treba pogledati. Dobro, se pravi, s kolegom čakava na vašo pomoč. Želiva tudi bolj vključiti parlament in ko govoriva o tem, da um, usmeritveni odbor uh, potrebuje člana parlamenta, je cilj tu, da se parlament uh, še bolj vključi v te glavne smernice. Hvala lepa. Many thanks to... Gospod Bulman, hvala lepa. Hvala kolegicam in kolegom, ki so se vključili v to razpravo. Ta razprava je bila na zelo visoki ravni in tudi zelo podrobna, moram povedati. Mislim, da se je izplačalo, kajti nekateri od vas se že drugič ogovarjate s tem. Hvala lepa. Hvala tudi tistim, ki so novi v ekipi. Pokazali so, da si želijo doseči nekaj pozitivnega. Zame je nekaj zelo pozitivno. Sem soporočevalec in sicer lepo je, da se v veliki meri praktično strinjamo kaj bi bilo treba doseči in kaj je treba spremeniti pri FC2. Naša razprava se vrti okrog tega, da izberemo pravo tehnologijo, da to dosežemo. To je že dober rezultat, kaj te pokažemo lahko, da enotnost, ki smo jo imeli v preteklosti, velja še naprej. Otmar je. Že večkrat povdarjal, kaj je tisto glavno merilo. Res je, želimo biti v ligi prvako. S tem se strinjam. Želimo doseči zelo visoko kakovosten instrument, ki bo podpiral visoko kakovostne projekte. Na koncu bi lahko s ponosom pokazali na svoje rezultate. Ne želimo doseči rezultatov samo z kvantitativnega, ampak tudi z kvalitativnega vidika. S tem se strinjam. In to seveda vključuje njegov stalni argument, da se ne smemo sami postavljati v nevarnost. Ne smemo iti v sistem stebrov ali klientelizacije. Ne smemo imeti samo kvot potrebujemo nek holističen pristop. In mislim, da bi bilo dobro, če bi relevantne dele EFSI premaknili v smeri trajnostnih ciljev. Prav tako moramo izvajati prave projekte. Jose Manuel bo obravnaval finančno razsežnost in proračunsko razsežnost. Veselim se že njihove podpore. Prav tako pa se veselim podpore drugič, ko, drugih kolegic in kolegov, ki mnogo bolje vedo, naprimer tistih iz odbora za proračun, ki bolje vedo, kakšne so posledice EFSI na lokalni in regionalni ravni v državah članicah. V obeh odborih se prav tako strinjamo, da iščemo inteligentne kombinacije denarja iz strukturnih skladov in denarja iz EFSI, ampak denarja iz strukturnih skladov ne bomo kar pogotnili z novimi tehnologijami EFC. To mora še naprej biti neodvisen instrument tudi za druge namene, ne samo za namene EFC. Sander, hvala za dvoje komentarje. Zadnjič in tudi tokrat, tvoji komentarje so zelo konstruktivni soporočevalca sta že poskušala resno vzeti rezultate analize Ernst Young. Razmišljala sva o tem, kako bi preprečili izrinjanje, kajti izrinjanje ni naš namen in tudi ne more biti naš namen. Želela bi si videti specifične pristope, ki upoštevajo regionalne specifike v različnih delih Evropske unije. Prav tako je treba prisluhniti računskemu sodišču, prav imaš. Na začetku smo predvideli bolj sproščeno časovnico. In To je eden od razlogov, zakaj sva soporočevalca tako odločena, da zadevo pripeljeva do konca v času malteškega predsedovanja, ampak ni potrebe po histeriji, lahko izvajamo ustrezne postopke, ker imamo dovolj časa. Ne smemo se pretvarjati, kot da EFSI ne teče v tem času in da nimamo dovolj virov in sredstev. Nils Torvalds je izpostavil nevarnost, da bi zanemarili dosežke in predloge komisije na področju podnebja, seveda to ni naš namen, pa tudi BAS in kolega zelenih iz odbora za proračun sta to poudarila upoštevati moramo kakovost in tudi dodatnost. Naj namen je bil, da bi razširili področje uporabe, da bi vključili podnebje, pa tudi socialne politike. Za FC1 smo že slišali pritožbe, da ne upošteva odličnih projektov z področja sociale. To smo torej želeli rešiti. Bernd in Sander iz EKR sta povdarjala, da je treba popraviti tehnike in tudi finančne izračune. Tudi zelene želimo povabiti k temu. Če imate dobre predloge, seveda jih bomo z veseljem upoštevali in poskusili bomo najti pozitivne kompromise. Ni, ne, ni, povem pa lahko, da sta soporočevalca izbrisala staro besedilo komisije, ki je omenjalo samo moške, ne pa žensk. Kolega Mauridis, je opozoril na regionalne sklade in da moramo upoštevati različne profile tveganja v relevantnih državah članicah. Gospod Kristoforu je rekel, da moramo upoštevati razmere na Cipru, Gospod Mavrinidis je govoril, da sta za to odgovorni dve strani običajno. Gospod Fernandez govori o vozliščih, s tem se strinjam. Dobra, vozlišča so potrebna, učinkovita vozlišča so potrebna, ampak potrebujemo več zmogljivosti. Brez gradnje zmogljivosti ne bo projektov in ne bo uspeha. gospa Maletič je omenjala podobne probleme. Poskusili bomo obravnavati proračunska vprašanja z vašim vozliščem. Lepo prosim, da poveste, kje nam lahko pomagate z predlogi sprememb. In predsednik, da seveda MSP-je lahko vlagajo, morajo biti v Evropski uniji in mislim, da je prav tako. Svoje projekte pa lahko izvažajo ven kot Otmar, si tudi sam želim videti več čezmejnih projektov. Kajti to bo okrepilo naš mednarodni profil, pa tudi transnacionalno kakovost evropskih naložb. To je vse. Lepo prosim, da poskusite tudi vi izboljšati naše predloge. Vsako dobro zamisel bova obravnavala pozitivno kakor sva storila tudi zadnjič. In ohraniti moramo enotnost parlamenta v zvezi s tem dosjem, kajti zaradi tega je parlament močnejši. Hvala. Si, merci, merci. Najlepša hvala obema poročevalcema, poročevalcem v senci in vsem tistim, ki so podali svoj prispevek v tej razpravi. Imam pa še osebni komentar na projekte, z, ki zasledujejo socialni učinek in ki naj bi se financirali iz EFSI-ja. Kaj to sploh je? Kaj so ti projekti? In to ni tako zelo enostavno, ker namreč kako naj se takšen projekt poplača iz posojil, ki so dovoljena. Vsekakor bi je to namenjeno predvsem za zagon gospodarske dinamike, ki pa seveda ima lahko tudi socialni vidik. Torej, 9. januarja in 13. februarja ste dobili zapisnike, pripomp ni bilo, torej jih lahko sprejmemo. Vidim, da posebnih pripomp ni. In zato, da bi lahko v času mal težkega procesa prišli do zaključka tega zakonodajnega dela, imamo kar tesno agendo. Predloge v zvezi z MSI 2 lahko uložite najkasneje do srede, oprostite, četrtka 23. marca ob 16. O njih bomo razpravljali 3. aprila in takrat bomo razpravljali tudi o osnutku poročila ter o izvedbenem poročilu. V Na skupnem sestanku odborov Ekon in Bač pa bomo o tem glasovali 24. aprila in sicer istočasno o osnutku za FC2 ter o izvedbenem poročilu. Ima še kdo kakšno vprašanje, kakšno pripombo? Zgleda, da ne. Torej, dragi kolegi, hvala za vaše sodelovanje.